to potrdili. Se upravičujem, ne vem, kaj želite povedati. Želite kaj povedati? Ne, sporozum. Torej, to je sprejeto. Tako, sedaj pa nadaljujemo. Poročilo KADEK razponi ribolovne umrljivosti in zaščitne ravni, za nekatere stale že sleda v Bivalskem morju. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje je poročilo Geringer de Ödenberg. Enotno glasovanje. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Begin. Najprej EU Švica, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa še poročilo Begin. EU Norveška, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo Vegas. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo Aguilera Garcia. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Naslednje je poročilo Kaputo, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Sedaj pa poročilo Rodust večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže. Najprej predlog, da zavrnemo predlog komisije. Glasujemo najprej o tem. Dvignite roke. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani zavrnjeno. Nadaljujemo s poimenskim glasovanjem. Ne, bom dal besedo. Gospe Hazenkamp, se upravičujem, prosim. Voorzitter, dank u wel. Uh, ik doe een beroep op. Predsedujoči, hvala lepa. Želim spregovoriti o kompromisnem besedilu, predem glasujemo o tem. Moja politična skupina si želi spremembo. Želimo torej glasovati v pridnenih staležih, vendar pa ogovarjamo načrtom, ki so mednarodno že bili sprejeti. Mednarodne organizacije celo pozivajo, da glasujemo proti celotnemu načrtu. Prosim vas za podporo. Rešimo ribolovni načrt, še prav posebno zato, da bi rešili ribe v Severnem morju. Glasujemo za. Se pravi, čujem, pravi predsedoči. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sorry, I understand there is a confusion če sem prav razumel, je šlo za zmešnjavo. O čem smo glasovali? O predlogu gospe Hazenkamp. Torej, še enkrat, glasujemo o predlogu gospe Hazenkamp. Kdo je za? Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Tako da nadaljujemo s poimenskim glasovanjem o 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Še enkrat glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 104. Dvignite roke za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa mora šartje, Jongerius, gospod Marta, želi spregovoriti, prosim. Merci, Hvala predsedujoči. Torej, v zvezi z eh, trialogom eh, bi zahtevali glasovanje o vseh predlogih sprememba, ker eh, ugovarjamo temu. Torej, bomo glasovali. Zdigom rok, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako da nadaljujemo s poimenskim glasovanjem o predlogu sprememba 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa še z dvigom rok glasovanje o 55 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Nadaljujemo. Glasujemo o poročilo, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo Scott Cato, spet enotno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Želite besedo, prosim? Panie przewodniczący, ponieważ dwa... Gospod predsedujoči, prejšnja dva dosjeja sta nam bila posredovana zelo na zapleten način. Zato je večina izmed nas bila zmedena, ko smo glasovali o končni različici, kar se tiče napotitve. Niste dejali, o čem glasujemo. Dejali ste samo glasujemo. Torej, prosim, povejte, o čem točno glasujemo, preden glasujemo. No, Gospa Jazbovjecka, to ni res, to ni res. Ko smo glasovali, sem dejal, čigavo poročilo je, mislim, da je bilo jasno, glasovali smo in velika večina je bila za to. Gospa Jazbovjecka, ne. Hvala. Tako sedaj pa še Guteland, poročilo Guteland, enotno glasovanje, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako smo zaključili z glasovanjem, sedaj pa obrazložitev glasovanja. Prosim, če tiho zapustite polkrožno dvorano. Gospa Toja, postopkovno vprašanje? Presidente. Predsedujoči. Kolegice in kolegi, tisti, ki ne boste sodelovali pri obrazložitvi glasovanj, prosim, tiho odidete, da lahko nadaljujemo. Gospa Toja, prosim predsedujoči v zvezi z um, postopkom v začetku današnjega sedenja smo, smo bili priča nekemu pravemu šovu in hude besede so bile izrečene v zvezi z stanjem eh, v neki državi, ki je prestižna članica Evropske unije. Torej, eh, zaradi spoštovanja do eh, tega parlamenta mislim, da ni primerno, da uporabljamo take neustrezne izraze. Prišlo je do zelo hudih izjav in zato bi ponovila še enkrat, gospod predsedujoči, da moja država je država, ki ima ustavo, ki ima predsednika republike, ki je zajamčil spoštovanje te ustave ehm, pred napadi tistih, ki so želeli poteptati to ustavo. Torej, mi smo za pravno državo in tudi te dni, te dni se je Italija pokazala, da je država, ki je sposobna zaščititi te vrednote pred nespremljivimi napadi. Gospa Toja, hvala lepa, hvala lepa za vaše besede, hvala lepa. The, the is, the is... Dobro, to smo si zabeležili. Vzel sem besedo, ker to ni bilo postopkovno vprašanje. Ker torej ni bilo tolmačenja, tudi nisem vedel, o čem kolega govori v italijanščini. Sem pa seveda že takoj potem tudi mu odzel mikrofon. Sedaj pa obrazložitev glasovanj. Najprej Aguilera Garcia, najprej Za dve minuti, gospa Damato, prosim.